pomagate pri tem, da dosežemo dobro ustrezno ravnoteže in da tudi pošljemo prave signale preostanku sveta. Hvala. S tem zaključujemo razpravo. Eh, glasovali bomo jutri o povdne in sicer na podlagi eh, resolucij, ki se na to nanašajo. No, kot sem že povedal, bo o tem glasovanje jutri. Sedaj pa še k zadnji točki na dnevnem redu. Gre za dolg sestanek nocoj, gre za poročilo gospoda Hojslinga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 Eh, spoštovani kolegi, zahvaljujem se poročevalcem v senci za to poročilo, ki je postalo precej ambiciozno. In sicer bi tu izpostavil nekaj pomembnih vidikov in eh, sicer Eh, da je potrebno ugotoviti, da obstaja zelo veliko pomankanje stročnic in da gre za težnjo, ki se še povečuje in sicer to pomeni 20 eh, eh, milijonov hektarjev in sicer gre za proizvodnjo, ki jo relociramo v druge države. Potem je tu naprimer so faktorji, kot eh, je konkurenčnost in eh, tudi zaradi tega so, eh, je utrpela škodo proizvodnja teh stročnic iz drugih držav. In tu je naprimer šlo za tri odstotke evropskih površin, kjer pridelujejo eh, samo še na treh odstotkih površin to proizvodnjo. In lahko celo govorimo o tem, da gre za ogroženo vrsto, potrebno je spodbujati stročnice v Evropski uniji, sicer se bomo znašli v situaciji, ko bo prišlo do prave ogroženosti celotnega industrijskega sektorja in da bomo postali povsem odvisni v celoti od uvoza. Z drugimi besedami, eh, potrebno je tudi pogledati, eh, kako eh, organiziramo tudi kolobarjanje, kakšen je pristop na tem področju, zagotoviti je potrebno pravičnejše pogoje konkurence, tako da je potrebno ugotoviti eh, zelo negativne učinke. In vse to v okviru SKP-ja. Potrebujemo pridelavo eh, stročnic in veliko lahko na ta način prispevamo k notranjemu ravnotežju za to vrstne proizvode. Potem tudi v smislu blažitve podnebnih sprememb in to je potem lahko koristno tako z vidika kolobarjanja, eh, kot tudi eh, dušika v zemlji in eh, kako doseči večje zmanjšanje toplogrednih plinov. In vsi ti proizvodi naj bodo del kolobarjanja, kolobarjanja pridelkov Evropske unije. Eh, z drugimi besedami pa vse to pomeni, da eh, moramo biti sposobni proizvodnje na tem področju, kajti smo na drugem mestu za Kitajsko z, eh, kot uvozniki stročnic. Gre za zaskrbljujoče statistične podatke in Tu so številne vprašanja, ki si jih moramo to pogledno zastaviti. Naprimer, uvozne, uvozne dajatve za eh, zemljo, potem tako imenovana ničelna eh, toleranca in podobno. To je zelo pomembno. Bilo bi celo kontraproduktivno, da nekatere zadeve skušamo zajeti tu, kaj ti govorimo eh, o stročnicah, ne pa o spodbujanju, o spodbujanju uvažanja oziroma uvoza. Hkrati pa potrebujemo tudi resen pristop k samemu, sami strukturi poročila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hojsling. Ne glede na to, da je že tako pozno, skoraj zjutraj, ne več noč, morda pa tudi nepresenetljivo, deset kolegov se je znašlo na tem seznamu, niso eh, še vsi v dvorani, vendar skoraj vsi. Gospa Megenis, besedo imate za eno minuto, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. E, samo to bi rekla poročevalcu. Dobro ste upravili svoje delo, kaj ti v tem poročilu povdarjate našo odvisnost od eh, potreb, z, z, po zadovoljevanju potreb po proteinih oziroma stročnicah in eh, eh, vse z vidika tudi zagotavljanja varnosti. In eh, sicer pa bi želela na to upozoriti. Tu je dvoje vprašanj, na katere želimo upozoriti z vidika pravzaprav sedanje situacije je naprimer to vprašanje neautoriziranih, modificiranih eh, organizmov zelo pomembno. Potrebno je poiskati ustrezno rešitev, zlasti z vidika nedavnega razvoja dogodkov. Potem eh, tudi glede, eh, <clears throat> glede samih beljakovin in izvajanja pravil na tem področju. En od problemu Evropske unije, ko smo naprimer prepovedali nekatere živalske eh, belekovine in sicer iz upravičenih razlogov, pa nas je to pripeljalo do pomankanja. Zato pozdravljam to poročilo, ki izpostavlja eno od ključnih problemov, tudi potreba po eh, eh, živalski krmi. Hvala lepa. In belekovinah v živalski krmi. Por un minuto. Gospod Tarabela ima besedo za eno minuto. E, tudi, je, e, e, tudi jaz pozdravljam to poročilo gospoda Hojslinga in vendar pa pri končnem glasovanju v zadevnem odboru eh, sem se sam, tako kot on, tudi vzdrževal glasovanje. Tu je vprašanje eh, ničelne strpnosti, eh, tudi celotno vprašanje, ki se nanaša na nepoblaščene, nedovoljene, modificirane oziroma genetsko spremenjene organizme. Tu ne bo še dovolj pomagala tudi sam želimo sporavi, sporavati eh, tudi ta eh, sporazum eh, Blairhausa in eh, vse to ni v skladu s kiotskim protokolom, eh, ki eh, v kontekstu podnebnih sprememb. In pa še tisto, kar se nanaša na zagotavljanje ustreznega kolobarjanja. Hvala lepa, gospod Tarabela. Gospod Ferreira ima besedo to pomanjkanje stročnic eh, tudi v primeru oljnic je samo še en primer neenakosti zaradi ekstenzivnega ekstenzivne pridelave in eh, seveda je to zelo zaskrbljujoče eh, saj želimo zagotoviti dovolj hrane, potem pa še eh, tudi nihanja cen na tem področju. Potrebne so spodbude in sicer v okviru lokalne pridelave in tudi kratke prehrambene verige. Zagotoviti moramo tudi kolobarjenje in tako dalje. Vse to pa ne mora biti pretveza, da bi ustvarjali še večje probleme. Zato ni dovolj, da se naslonimo samo na načela ničelne eh, strpnosti in podobno. Prosimo vas, eh, moram, to je bil končni sprint in zelo težko so mu tolmači sledili. Thank you, uh, Mr. President. And, uh... Hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu za poročilo. Rastoče cene za hrano in pa potem tudi določene prevo, pre, prepovedi eh, glede tega so izpostavile ravno ta problem problem stročnic v Evropski uniji, pa tudi vprašanje donosnosti. In naprimer, moji voljivci eh, se srečujemo z ogromnimi problemi, zlasti na področju eh, proizvodnje prašiče, eh, prašiče, prašiče reje in prašičega mesa. In pogovarjala sem se z nekaterimi prejšnji teden doma. Sicer gre za osebe, ki uvažajo, eh, ži, ki uvažajo živinsko krmo in eh, pravijo, da se jim vse to zdijo samo politične rešitve, ki ne pomenijo dolgoročnih rešitev. Mislim pa, da to nujno potrebujemo. Dobro, ora, Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam, kot poročevalec v senci v svoji skupini, se želim zahvaliti poročevalcu, pa tudi za naše sodelovanje na tem eh, dosjeju. Ta dosje je strateški dosje, bi rekel, dragi kolegi. Eh, samo ena številka govore že bilo o eh, Kitajski. 49 odstotkov so leto 2010 Kitajci uvozili. Eh, soje in eh, leta 2011 že, je že eh, lahko govoro o 57 odstotkov in tu se že zastavlja vprašanja evropske neodvisnosti glede tega. V nekaterih regijah, ki imajo intenzivno pridelavo, se nenadoma znajdejo brez 8-dnevnega uvoza soje. Moja država v okviru člena 68 je predvidela posebno politiko leta 2010, ki kaže na prožnost te politike. Govor je bil prekinjen. Gospod Tabajdi. Muchas gracias. Hvala lepa. A e, socialista frakcijo felelőseként és a környezet... Hvala lepa, gospod predsedujoči kot pripravljalec mnenja. Želim čestitati eh, gospodu Hojslingu in se mu zahvaliti za odlično sodelovanje. Gre za dobro poročilo, eh, ugotavlja, da obstaja pomankanje stročnic v Evropski uniji, to je zelo pereče vprašanje. In na to to poročilo opozarja. Potem podnebne, eh, podnebni pogoji, ki niso dobri in nimamo dobrih spodbud glede tega. Hkrati pa vas želim upozoriti eh, zlasti vas, gospoda Manaki, kot komisarko. Namreč neobhodno potrebno je, da Evropska unija takoj ukrepa eh, in sicer ukrepa na področju eh, belekovin ži, eh, živalskega porekla. Hvala lepa. Dobra, el senjor Sikerski. Gospod Sikerski. Nijelostopna politika rolna v njih doprovadi. ev, prišlo je do situacije, ko se pridelava teh strošnic ne izplača in ta pomankanja pa z drugimi besedami kažejo na to, da je potrebno vse to natančno premisliti. E, če nočemo, da v celoti uvažamo svoje iz Brazilije, iz Argentine in ZDA soja, ki je genetsko spremenjena in katere pridelava je relativno poceni. Potem je tu še drug problem in sicer razpoložljivost genetsko spremenjenih organizmov na evropskem trgu. Nismo tu dosledni, na eni strani govorimo o prepovedi proizvodnje genetsko spremenjenih organizmov Evropske unije, po drugi strani pa se uvaža iz tretjih držav genetsko spremenjeno sojo in se jo tudi troši. In razpravo bomo sklenili z eh, prispevkom gospe Westlund. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, eh, zahvaljujem se za to poročilo, ki je zelo dobro pripravljeno in je boljše od nekaterih drugih. Eh, go, govorili smo tudi o popolni prepovedi in tako dalje, kar lahko rečem, da eh, pravzaprav, da so tu različni vidiki. Eh, so nekateri pozitivni aspekti, ki se nanašajo na podnebne spremembe, eh, da potrebujemo več stročnic v Evropski uniji, zato so dobri razlogi. Hkrati pa je tu več odprtih vprašanj, ki pa jih to poročilo ne rešuje. Namreč tu se srečujemo s problemom povečenega. Eh, Eh, povečanje rabe mesa. In kaj pa pravzaprav delamo glede tega in ukrepamo eh, glede tega, mislim, da je to pomemben problem. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod Veslund. Eh, pozabil sem na gospoda Šona Kelja. On bo zadnji govornik in diskutant. Gospod. Eh, gospod Häusling, eh, Mar, Nielče. Häusling, eh, ne sme priti do zmanjšanja teh stročnic v Evropski uniji. Union, so In eh, tu prihaja, eh, to se odraža tako na samih kulturah. In eh, dvoje, na dvoje je opozoril poročevalec. Gre za nihanja, nihanja cen, to pomeni, da morajo kmetovalci spremeniti svojo prakso. Drugič pa tudi vključiti ta cilj v reformo SKP, zato da bomo Eh, imeli dovolj uvoza za proizvodnjo. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Keli. S tem smo pri kraju prispevkov različnih poslancev. Eh, sedaj pa k vam, gospa komisarka, in s tem bomo tudi sklenili razpravo. Izvolite. Zanesljiva in eh, trajnostna oskrba s stročnicami je vitalnega pomena. Zahvaljujem se gospodu Hojslingu in članom odbora za kmetijstvo, da so ponovno umestili to pomembno vprašanje na dnevni red. To pomeni pomemben prispevek razpravi tudi v kontekstu skupne kmetijske politike. Kot veste, komisija namerava tudi podati posem konkreten predlog glede tega. In domača pridelava stročnice je povečala in sicer z povečevanjem eh, proizvodnje, proizvodnje biogoriv. Sedaj to predstavlja 22 eh, porabe eh, stročnic v primerjavi z 12 odstotki pred petimi leti. Podpora kmetovalcev, ki, eh, tudi, ki uporabljajo sistem kolobarjanja, pa je eden od glavnih zamisli vašega poročila. Kot veste, je kolobar, kolobarjanje eno od elementov, ki se nanašajo ravno na, na eh, ta tako imenovani greening. In eh, zato pozdravljamo eh, to eh, tako zauzemanje tudi z vidika trajnostnega, trajnostnega razvoja. Ne glede na to, pa bi vsakršna tako imenovana ozelenitev tega pa ne bi smela pomeniti, da ne obstaja tudi neposredna podpora tem usmeritev usmeritvam. In že pretekle reforme so privedle do določenih rezultatov. Več držav članic že eh, povezuje eh, neposredne pomoči z okoljskimi cilji v podporo eh, tem kulturam. Eh, želim povdariti tudi tu, da je eh, veliko povečanje, naprimer eh, eh, soje in eh, Eh, drugega lahko omogočilo eh, preveliko eh, odvisnost Evrope. Potem so tu še druga področja in sicer raziskave in kmetijska politika. Oboje je pomembno zato, da bi lahko čim več pravzaprav dosegli na, pod, na tej podlagi skozi čim eh, bolj optimalno uporabo eh, teh pridelkov. Potem tudi razvijanje novih eh, zvrsti. In naj sklenem, vaša komisija, naš, komisija pozdravlja vaše predloge, vendar pa si bodimo na jasnem. Kolobarjanje eh,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 jutri nadaljujemo.